Pozdravljeni. Dobar dan, gospe in gospodje. Gremo na zadnjo panelno razpravo današnjega dne z naslovom Trajnostno modro gospodarstvo in zmanjševanje pritiskov na oceane. Najprej, gospod Majsner, hvala za organizacijo. In kot smo danes že slišali in dobro bilo rečeno, je pomembno, da ohranimo oceane v dobrem stanju. In predstavljena je bila ideja o Evropski agenciji za oceane. Zdi se mi odlična. saj se zaenkrat bolj ukvarjamo s površino Lune kot s oceani na Zemlji. Naj vas spomnim, da se bomo v tej zadnji panelni razpravi predvsem osredotočali na potencial za rast in delovna mesta v modrem gospodarstvu, pri čemer bi tudi zmanjševali pritiske na oceane. Kot je rekel gospod Herci, 50 odstotkov naše energije hrane in virov, bodo morali priskrbeti oceani za naše prihodnje prebivalstvo. Številne države, ki imajo izhod na ocean, pa se soočajo z visoko stopnjo brezposelnosti. Zato moramo vključiti modro gospodarstvo v pomorsko politiko, zato da se zgotovi doslednost v vseh sektorjih gospodarstva. Uspešno usklajevanje teh politik pa ostaja velik izziv. Poleg zmanjševanja zakonodajnih ovir je Evropska unija zagotovila veliko finančne podpore in komisar Mojraš je danes že govoril o tem. Raziskovalni program Evropske unije in strukturni skladi zagotavljajo sredstva za to, zlasti sklad za regionalni razvoj in sklad za pomorstvo in ribištvo. Obalni in morski turizem, akvakultura, modra energija, morska biotehnologija, rudarjenje na dnu morja so vse elementi, ki so del zakonodaje sprejete v Evropske unije. V tej panelni razpravi se bomo dotaknili nekaterih od teh. Naj izpostavim enega svojih pomislekov. Kot veste, je Britanija včasih bila vodilna na valovih morja. In v tem trenutku lahko rečem, da je treba Združeno kraljestvo ohraniti na tem področju in ohraniti je treba tesno sodelovanje z Združenim kraljestvom. Zdaj pa dajem besedo gospe Emi Navaro, ki je podpredsednica Evropske investicijske banke. It's a great pleasure to be Hvala lepa. Veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj z vami. Čestitam Evropskemu parlamentu in Evropski komisiji, da ste nam dali priložnost za to razpravo o prihodnosti oceanov. To je prihodnost, ki, od katere je odvisno vse življenje na svetu. Kako lahko še pripomoramo k trajnostni rabi naših oceanov. Danes smo se spomnili na to, da oceani prispevajo globalnemu gospodarstvu in da je potencijalno gonilo za nova delovna mesta, za gospodarsko rast. Ne gre samo za gospodarske koristi, ampak lahko pomaga pri soočenju s številnimi drugimi izzivi, kot je varnost preskrbe s hrano in tudi blaženje posledic podnebnih sprememb. To pa je le mo mogoče, če je zagotovljeno zdravje in varnost morja. Slika pa je zaskrbljujoča in ni lepa in zdaj je čas za ravnanje. Potrebujemo trajnostne razvi, raz, razvoj za oceane, zato da zagotovimo, da viri ne bodo ogroženi in da bodo lahko koristili prihodnim generacijam. Agenda za trajnostno modno gospodarstvo, ki ga je sprejela Evropska komisija in ki jo podpira tudi Evropski parlament. To je nekaj, kar lahko le pozdravimo. Evropska investicijska banka je še vedno spodbuja modro, trajnostno gospodarstvo. To je v spredju in osrčju našega dela in poslanstva. V naši banki imamo ambiciozne podnebne cilje. Vsako leto naj bi vsaj 25 odstotkov naših finančnih sredstev namenili podnebnim ukrepom. Zavezali smo se tudi temu, da zagotavljamo 100 milijard evrov za podnebne projekte po vsem svetu. Dolga leta smo glavni investitor v oceanske tehnologije. Kapital namenjamo za trajnostne projekte tako v Evropi kot drugod po, se, po svetu. Imeli smo pionirsko vlogo pri vetrnicah na morju 3,5. 5 milijard evrov v zadnjih petih letih smo namenili tem proje temu projektu in še naprej bomo vlagali v to. Zdaj podpiramo tudi sektor za ozelenitev tega sektorja. Onesnaženje s plastiko pa je ena glavnih grožen za morsko okolje, skupaj s Nemško in drugimi razvojnimi bankami smo začeli financirati tudi projekte za zmanjševanje morskih odpadkov, zlasti plastike. V okviru te pobude financiramo tudi druge projekte. Razvoj modrega gospodarstva pa ni odvisen samo od denarja, ampak gre tudi za spodbujanje inovacij in za odpravljanje ovir. Projekti v okviru modrega gospodarstva se soočajo z omejitvami, ko gre za zasebni kapital. Veliko krat gre tu za nove tehnologije na trgih, ki še niso preskušeni. Skupaj s komisijo smo razvili finančne instrumente za to, da bi znižali tveganja in da bi privabili zasebne investitorje. Inovacije in znanost so nujne za to, da, lahko da bomo lahko izpolnili cilje trajnostnega razvoja. In v ta namen moramo namenjati še več finančnih sredstev. Potrebe po finančnih sredstvih sredstvih so večje, kot kažejo javne bilance. Razmislek o trajnosti moramo vključiti v vse politike. Len na ta način bomo lahko zagotovili trajnostne naložbe v modro gospodarstvo. Načela za financiranje smo tudi razvili pri naši banki skupaj z Evropsko komisijo, WWF-om in Institutom za svetovne vire. Veseli me, da bodo letos ta načela postala del nove pobude v okviru okolja, projekta za okolje Združenih narodov. Zdaj naj bo zdaj naj bi to postal zlati standard po vsem svetu. Vendar pa se čas izteka in pred nami so pereči izzivi, ki bodo zahtevali večstransko ravnanje, pa tudi prizadevanja vsakega od nas. Današnji dogodek predstavlja edinstveno priložnost za izmenjavo mnen in za to, da ustvarimo osnove za nove politike. Evropska investicijska banka bo še naprej zavezana k spodbujanju modrega gospodarstva v partnerstvu z drugimi, zato da bomo pri tem uspešni. Hvala. Hvala lepa, gospa Navaro. Zdaj pa Pierre Delzo, namestni generalnega direktorata za podjetništvo in za majhna in srednja velika podjetja v DigiGrow. Štiri minute imate na voljo, izvolite. Does it work? Yeah, okay. Thank you very much, Chair. Hvala lepa. Ali deluje mikrofon? Ja. Jaz lahko povzamem moj govor le z nekaj besedami. Sky, Copernicus, Diaz. Sky, ne boje meja. Obenem pa je ta projekt močno orodje za spremljanje, kaj se dogaja na nebu. EASA, Evropska vesoljska agencija, skupaj s komisijo prav tako nadzoruje, kaj se dogaja v vesolju. To je sistemom Copernicus, sateliti, ki so tam razporejeni. V tem kontekstu so oceani zelo pomemben del opa opazovanj, ki jih opravljamo s Kopernikusom. Vsi na svetu pravijo, da je to eden najboljših sistemov za opazovanje Zemlje. Kaj pa delamo s temi posnetki, ki jih dobimo preko Kopernikusa? Spremljamo, kaj se dogaja v oceanih, ne samo na površini, ampak tudi nekoliko globje. Razvili smo morske storitve, ki zagotavlja oceanske napovedi. Na podlagi opažanj teh satelitov zdaj lahko naredimo napovedi glede topljenja ledu. Spremljamo torej, kaj se dogaja v oceanih. Še en pomemben vidik in komponenta Kopernikusa je nadzor pomorstva za spremljanje vseh dejavnosti na oceanih, naprimer plovil, kaj ta počnejo. Obenem pa je zelo pomembno tudi odkrivanje onesnaženja in to, da se lahko hitro odzovemo. Imamo storitve in službe za delovanje v nujnih primerih, naprimer, ko gre za poplave v Mozambiku trenutno. Takrat smo uporabili Kopernikus zato, da smo pomagali ljudem na kopnem. Tretja beseda, ki jo želimo omeniti, je Dias. Zakaj gre? Kopernikus zagotavlja največje največjo količino podatkov na svetu. In vsi ti podatki so brezplačno dostopni vsem. Ampak ker gre za toliko podatkov, za tako veliko količino podatkov, jih je težko obdelati. Kaj smo v komisiji torej naredili? Odločili smo se, da bomo plačali zasebne, zasebne podjetje in jih prosili za obdelavo teh podatkov v oblaku. In Ti podatki so še vedno na voljo brezplačno vsem. Zakaj? Zato, da bi si lahko vsakdo pogledal te podatke in razvol, razvil storitve, rešitve, proizvode na podlagi teh posnetkov. Kar pomeni, da če ne veste, kaj bi počeli na nek deževen večer, lahko prijete k nam, lahko si to pogledate in spremljate, kaj se dogaja to sem povedal kot šalo, ampak šala na stran. Cilj tega je, da bi lahko prav vsi na svetu lahko uporabljali te podatke in da bi razvili storitve, ki bi pomagale pripeljati do rešitev. In še zadnja beseda, Arktika. Zakaj? Tudi, če je Koperniku zelo pomemben in uspešen program, moramo to ohranjati tudi v prihodnosti. V okviru večletnega finančnega okvira, ki, se, ki je zdaj predmet pogajanj, zajema tudi program Vesolje za prihodnost. Če bo to podprto, bo omogočena tudi misija na, Arktik, na Arktiko. Vemo, da imajo razmere na Arktiki močan vpliv na celotno podnebje na vsem svetu. Zato želimo spremljati to čisto od blizu. Želimo tudi razviti misijo za podnebne spremembe. In najboljše orodje, ki ga imamo na voljo, je prav vesolje. Tisti, ki se pritožujete, da Evropa ni vodilna na številnih področjih, lahko reče, da lahko rečejo, da imamo Kopernikus, ki, je, ki pa je zelo močno orodje in najboljše na svetu. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospod Delzo. V enem stavku, ko govorite o Kopernikusu, dobimo vtis, da že imamo tisto, kar je predlagal gospod Hercik, ampak Kaj menite o ideji, da bi imeli Evropsko agencijo za oceane? Already... Kot sem omenil, že imamo Evropsko agencijo za vesolje. Zakaj ne bi naredili enako tudi za oceane? Uh, and... Ja, smo si zabeležili, mogoče bomo lahko to pobudo uporabili tudi v komisiji. Zdaj pa želim dati besedo nekaj mojim parlamentarnim kolegom in kolegicam. Prva je gospa Iza Skun Bilbao Barandika iz Aldeja. Tri minute imate na voljo, izvolite. Gospa. Buenas tardes. A... Najlepša hvala, lep pozdrav vsem skupaj. Najlepša hvala vsem, ki ste prišli k nam in vsem tistem, ki so organizirali današnje sreče, še posebej gospe Meissner, ki si, ki si zelo eh, prizadeva za čistejša morja. Mislim, da je z izjavo komisije prišlo do strategije za odnose z morjem to je oblikovanje naših tradicionalnih modelov, diverzifikacija prihodkov in upravljanje z morji. Vse to temelji na trajnostnosti. Treba je odpraviti pritisk na okolje in poskrbeti za ravnovesje z gospodarskega in družbena vidika v obaljnih regijah združiti pa moramo znanje z upravljanjem in nadzorom. Naši eh, ribolovni načrti morajo temeljiti na analizi staležev. Treba je izboljšati učinkovitost eh, naših, našega ribištva in ribiške politike. Treba je tudi poskrbeti za razogličenje imamo priložnosti zaradi tradicionalne industrije Evropske unije, kot je ladedelništvo. Imamo tudi možnost za nove izdelke, za nove storitve, s katerimi se bomo soočili z izzivi, kot je odstranjevanje odpadkov v morjih. Tudi to je priložnost za ustvarjanje delovnih mest. Druge industrije se bodo osredotočile na čiščenje in zbiranje odpadkov v morjih in oceanih. Inovacije, tudi to je izrednega pomena za trajnostni razvoj, predvsem, ko gre za pomorsko energijo. Zelo sem ponosna na to, kot pripadnica baskske regije, da imamo največjo elektrarno, ki deluje na plimovanje dosegli smo 1,3 gigavatov elektrike, ki, s katerimi direktno napajamo naše električno omrežje. Nobena druga elektrarna na plimovanje ni dosegla takšne moči. Zato smo razvili nove turbine in regija, ki je že tradicionalno zelo tesno povezana z morji, je stavila na takšno vrsto energije. Imamo tudi novo vrsto elektrarne v, na kanarskih otokih. Upravljanje in strategija mora omogočiti nove dejavnosti, mora odpravljati spore, identificirati sinergije na področju bližine in učinkovitosti. Poleg tega moramo poskrbeti za nadzor in odpraviti dejavnosti, ki, se, ki niso v skladu s trajnostnim razvojem. Nadzorovati pa moramo vse dejavnosti in ukrepe, ki jih sprejemamo. Zato pozdravljam uh, današnji panel, ki govori o naših odnosih in tradicionalnih odnosih z morjem. In to pravim kot evropska poslanka in pripadnica skupnosti, ki je vedno živela in še naprej misli živeti od virov, ki nam jih ponuja modro gospodarstvo. Zato bi za konec rada dejala, da pri tej tranziciji morajo tudi obalne skupnosti odigrati vodilno vlogo. Soudeleženje teh eh, skupnosti je nujno potrebno za to, da se čim več naučimo od stoletij sobivanja z morjem. Treba je tudi poskrbeti za porazdelitev priložnosti storitev in priznanje vsega truda, ki ga opravljajo te skupnosti na področju sobivanja z morjem. Najlepša hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Agenda naslednje govornice je veliko jasna iz eh, SND. Klara Eugenija Aguilera Garcia, tri minute imate na voljo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lepo zdrav vsem skupaj. Danes popovdne smo slišali že veliko zanimivih razprav v okviru tega panela bi rada zastavila nekaj vprašanj za spodbojne razprave. Modro gospodarstvo ne sme postati samo še en pojem. Ko smo pred leti začeli govoriti o trajnostnem razvoju, smo dejali, da ne more vse postati trajnostno imamo tisto, kar prispeva k trajnostnosti in tisto, kar ne. Vendar moramo biti pozorni. Pri modrem gospodarstvu tvegamo ravno to, da bo ta koncept lahko združeval vse, vse, kar je novo. Zato moramo tukaj sprejeti določene kriterije, ki nam bodo pomagali razlikovati, ne smemo početi tistega, kar smo počeli do sedaj. Zato moramo uvesti nov način delovanja in spremeniti moramo tudi način investicij javnih in zasebnih sredstev. To pravim v prisotnosti Emene Varo, ki je podpredsednica Evropske investicijske banke. Zato moramo to upoštevati vsakič, ko sprejemamo ukrepe in vsakič, ko se odločamo za dejavnosti. Zato moramo biti zelo odločni, ko gre za investicije pa naj gre za javna ali zasebna sredstva. Oceani vsebujejo ogromno virov in predstavljajo velik potencial za spodbujne gospodarstva, inovacij in ustvarjena delovnih mest. Čeprav je potencial ogromen, obstaja ogromno pritiska. Prekomerno črpamo vire, onesnažujemo škodujemo biotski raznolikosti in seveda povzročamo tudi podnebne spremembe. Zato sem dejala, da moramo spremeniti naš način delovanja. Danes popovdne smo veliko govorili o plastičnih odpadkih in sneževanju oceanov. Sama bi rada predvsem govorila o ribištvu ribiški sektor in ribiška politika Evropske unije je doživela veliko sprememb. Veliko krat se ne spominjamo tega. Zakaj? In tega ne cenimo, zaradi tega, ker je še veliko odprtih vprašanj. Sprejeli smo načrte za izkoriščanje ribolovnih virov in Na zadnje smo sprejeli poročilo tudi v vzhodnem sredozemlju in v zahodnih morjih, v Atlantskih oceanih, v Balskem morju. Še vedno je veliko dela pred nami, vendar pa smo storili že veliko za to, da bi čim bolj učinkovito izkoristili naše vire in da bi preprečili prekomerni ribolov. Po mojem mnenju mislim, da je nujno, da upoštevamo nekaj načel in ta načela so nujno pomembna, potrebna za trajnostno modro gospodarstvo. Prvo načelo je doseči sodelovanje in obvezo vseh akterjev v gospodarstvu in gospodarjenju z morji. Pritegniti moramo vse akterje, ki delujejo v oceanih. To je ključnega pomena za sprejemanje odločitev v okviru modrega trajnostnega gospodarstva. Drugič, treba je upoštevati nekaj, kar veliko krat uporabljamo in to je najboljš sveto, možno svetovanje znanost znanstvene analize in raziskave. Veliko krat to poštemo, veliko krat pa to, kar postavimo ob strani. In to smo doživeli tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Treba je povdariti eh, vrednost znanstvenih dognanj in jih upoštevati tudi, ko opravljamo analize in načrtujemo modro trajnostno gospodarstvo. Potem je treba kot tretje upoštevati vse vedike trajnostnosti, gospodarski, družbeni in okoljski vedik. Če bomo pozabili na enega od teh vidikov, ne bomo naloge opravili dobro. Vse troje je nujno potrebno za razvoj boljše prihodnosti z okoljskega vidika in pri tem je poštevati tudi treba tudi gospodarski in družbeni vidik. Na nobenega od teh treh vidikov ne smemo pozabiti. Mislim, da modro gospodarstvo ponuja ogromno priložnosti vendar pa je treba natančno vedeti, v katero smer bomo šli in kakšne cilje si bomo zastavili. Mislim pa, da moramo pritegniti zraven prav vse. To sem želela danes tukaj povedati. Mislim, da se sedaj odvijajo pomembne spremembe in zdi se mi zelo dobra ideja, da bi ustanovili Evropsko agencijo za oceane. Vendar pa veste, kaj meni svet. Ponuja nam manj sredstev, ne vem, kako bomo storili več in opravili več dela z manj sredstvi. Zato moramo dobro in učinkovito in smotrno porabiti sredstva, ki jih imamo na voljo vendar pa stvari niso tako zelo lahke. Vseeno mislim, da je to zelo dobra ideja. Hvala lepa. Zdaj pa Izabel Tomas iz SND. Tri minute. Thank you, chair. I will speak in French. Hvala, govorila bom francosko. Če bi bila ocean, in bi bila priča tolikšnim dobrim željem, bi me to skrbelo. Veliko je govora o teh dobrih investicijah, seveda si želim, da bi se te sanje uresničile. Navedli ste številne dobre argumente, ki jih ne bom ponavljala. Kakšen velik potencial imajo obnovljivi energetski viri v morju, kako bomo lahko na osnovi robotiki, robotike odkrivali tudi velike globine morja. Obenem. Pa se moramo zavedati tega tudi, da bo ta robotika omogočila nekaterim ladjam, da bodo izkoriščale še več naravnih virov, odkrile nove vrtine črpale nafto in na to odplule. Tukaj poznamo tako dobre kot slabe plati modrega gospodarstva. No, med slabimi platmi se moramo zavedati tudi tega, da je prebivalstva vedno več, vedno manj je naravnih virov, vedno več je trgovine z blagom in obenem tudi tehnologija omogoča neverjeten obseg izkoriščanja, vsaj pred desetimi leti temu še ne bi verjeli. Več trditev bi želela izpostaviti. Prvo je najpomembneje. Morju ne smemo storiti temu, tega, kar smo storili kopnemo in zato moramo popolnoma spremeniti naš način delovanja. Sploh ne smemo govoriti o takšnem modelu izkoriščanja kaj smo storili na kopnem? Zapravljali smo z naravnimi viri, povzročili nepovratno škodo, pravi ekocid, to je zločin proti okolju. In enostavno smo zapravljali z naravnimi viri, kar je bilo kontraproduktivno. Strenjam se s tem, kar je povedala Klara Aguilera prej. Moramo spremeniti naš model delovanja, moramo omejiti ribolov, tudi največji trajnostni donost. Tukaj gre za izkoriščanje naravnih virov, vendar pa lahko izkoriščamo le tiste naravne vire, ki jih mogoče obnavljati. Ne smemo črpati tistih naravnih virov, ki jih ni mogoče obnavljati. Tukaj ne smemo upoštevati le interesov kapitala. Izogniti se moramo učinku na staleže, pa tudi na naravne vire. Nasploh. Dva predpogoja sta potrebna za to, da bomo to dosegli. Dobro moramo upravljati z viri, staleži, z pomorskim okoljem in z ekosistemom. To je bilo že rečeno, tega ne bom ponavljala. Zagotoviti pa moramo tudi nadzor. Vprašanje nadzora je zelo pomembno. Zaupanje ni dovolj, ko gre za pridelavo in počrpanje naravnih virov, je treba poskrbeti tudi za ustrezen nadzor. To je pomembno. Na koncu bi želela povedati, da če želimo biti učinkoviti, če želimo biti resni, če želimo doseči vse te cilje, ki smo jih zastavili in obljube, potem moramo izstopiti iz teh manjših nacionalnih okvirčkov, moramo nekati razmišljati o ekskluzivnih ekonomskih conah na tak način kot prej. Smo ena najbolj razdrobljenih celin, smo pa tudi najbolj pomorska celina. Zato moramo poskrbeti tudi za enotno delovanje. Institucije morajo še zelo veliko storiti, gospod generalni direktorat Gedemar se ukvarja večinoma z ribolovom. Tukaj na Evropskem parlamentu imamo veliko različnih delovnih skupin, ki se ukvarjajo s tem. Tukaj imamo seveda odbor za ribištvo, ampak tudi odbor za promet in tako dalje. Ampak jasno je, da se ne zavedamo še v dovoljšni meri tega, da smo tudi pomorska unija. Na koncu pa še nekaj mm. besed o človeštvu. Ne pozabimo na človeštvo in njegovo ulogo v morski politiki. Moramo tudi reševati vse tiste, ki so izgubljeni na mori, vsa ta človeška življenja, ki jih je Evropska unija zapustila sredi odprtega morja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa nekaj govornikov in vse prosim, če se držijo omejitve petih minut. Prvi je Vitor Verdeljo, generalni direktor Evropskega združenja Alge kot biomase. Izvolite. Hvala predsedujoči in hvala za vabilo. Želim vam predstaviti tri teme. Najprej bom razložil, kaj so alge in v čem je težava, to je zdravje oceanov in kakšna je lahko vloga alg pri reševanju tega problema. Alge kot biomasa se lahko. Torej, kaj so alge? Alge so majhni organizmi, ki zagotavljajo fotosintezo. Takole izgledajo. so tisočkrat manjši od enega milimetra in obstaja jih cela vrsta z različnimi imeni, zajemajo različne vrste. To so alge, ki so najbolj obsežne na planetu. Najdemo jih v vseh oceanih in zagotavljajo največ fotosinteze. Kaj pa mikroalge? to tako imenovana morska trava. Te vidimo na obalah. To je nekaj slik alg, ki jih veliko najdemo v Evropi. Te, te pridobimo iz oceana v Aziji, pa jih, jih celo pridobivajo. Različne alge imajo različne lastnosti in značilnosti ter različne se lahko uporabljajo za različne namene, naprimer za čiščenje odpadnih voda in za druge namene. Te alge so bile na portugalskem včasih zelo razširjene, ampak preveč smo jih pobirali iz morja in zdaj so zelo ogrožene. Zdaj pa nekaj besed o problemu. V čem je težava zdravja oceanov? To izhaja iz netrajnostnega izkoriščanja naših oceanov. Vidimo dva glavna problema. En od problemov je onesnaženje, pa, drugi pa prelov. Pri onesnaževanju gre za veliko različnih stopenj, na primer zaradi prevelike količine CO2-ja. Drugi problem je onesnaženje in sicer plastika, pa tudi prelov, ki je relevanten problem. Po mojem mnenju je plastika eden glavnih problemov, s katerim se danes soočamo. Ne gre za veliko plastiko, ampak mikroplastiko. Mikroplastika ni le plastika, ki izhaja iz same degradacije plastike, ampak se pojavi tudi naprimer po umivanju z rokavicami ali ko peremo perilo. Veliko delcev mikroplastike gre na ta način v oceane in sicer med 6 in 9 milijoni tonami na leto. Ta mikroplastika pa potrebuje tisoč let, da se razgradi, kar pomeni, da jih nikako ne moremo vzeti ven iz morja, saj jih vidimo le z mikroskopom, ampak jih pojejo ribe in vsi organizmi, ki živijo v morju in potem pridejo v našo prehransko verigo. Ampak poskusimo biti nekoliko bolj pozitivni. Dve glavne težave vidimo v, pri oceanih. Gre za to, kaj ustavljamo kaj pošiljamo v oceane in kaj iz oceanov jemljemo. Pri ustavljanju gre za onesnaženje, za to, kar vzamemo ven iz oceanov, pa je pomembno, kakšne so ribe, ki jih lovimo. Ruši, rešitev vidimo na treh ravneh. Preprečevanje. Ne gre samo za ozelenitev, ampak moramo to zaustaviti s preprečevanjem in povečati raven ozaveščenosti v gospodarstvu, v sektorjih, ki se ukvarjajo s plastiko, z dekarbonizacijo. In menimo, da bi bilo potrebno močno obdavčanje vseh tistih, ki povzročajo nasnaženje mori. Drugi korak, druga raven pa je dvigovanje ravni ozaveščenosti saj če državljani ne bodo vedeli, zakaj gre, tudi politiki ne bodo ukrepali. In kot tretje, menim, da moramo imeti uravnoteženo izkoriščanje naših morij in oceanov. Brez tega ne bomo mogli zaščititi oceanom. Kaj pa lahko naredijo alge v tem kontekstu? Štiri stvari. Prvi dve govorite o tem, da lahko alge nadomestite krmo v kmetijstvu. V kmetijstvu uporabljamo 7 milijonov ton ribje moke na leto in sojne moke in olja. Alge lahko nadomestijo te moke in proteine. In če alge lahko nadomestijo ribjo moko, potem bo manj rib potrebnih za to, da se pripravi ribja moka. In manj bo krčenja gozdov, kot posledica tega. Alge se lahko uporabi tudi za veliko drugih vrst uporabe. Ampak ne rečem le to, da se lahko alge uporabljajo za tako imenovano selektivno bioremedijacijo, za popravljanje okolja. Potem pa še nadzorovano gnojenje morja, tam lahko uporabljamo, v območjih, kjer je premalo kisika, lahko uporabljamo alge. In to lahko pripomore do sprememb v pro projektih za boj proti podnebnim spremembam. Se pravi, veliko možnih načinov uporab je, ko gre za alge. Te vidimo tudi na prosojnici. Veliko raziskovalnih projektov že poteka v Evropi na vseh teh področjih. To je vse z moje strani. Hvala lepa. Now, uh, Zdaj pa Ester Asin, direktorica Svetovnega sklada za naravo in njenega, njegovega Evropskega urada. Pet minut. Hvala lepa, predsedujoči, in hvala Evropskemu parlamentu za organizacijo tega dogodka. Veseli me, da lahko zastopam našo organizacijo WWF ali Svetovni sklad za naravo, ki se zauzema za ta načela. Nekateri govorniki to predstavljajo kot nek Eldorado. 24 trilijonov oziroma bilijonov se namenja za modro gospodarstvo oziroma ima promet v tem znesku. Po eni strani vemo, da so, da obstaja velika vrednost v oceanih. Kot smo slišali, naj bi do leta dva tisoč trideset prišlo do podvojitve modrega gospodarstva. Veliko je že bilo omenjenega danes, ampak danes kot organi predstavnica organizacije, ki jo dejansko skrbi za naravo, želim povedati, da sedajni kazalniki ne kažejo, da dosegamo napredek. Skoraj tretjina ribjih staležev je predmet prelova. Prekomerni ribolov ogroža ribe. Mangrovi in drevesnice so priča krčenju gozdov tri do petkrat hitreje kot tropski gozdovi. Govorimo o toksični plastiki, o podnebnih spremembah, na katere to vpliva na obalnem območju, pa tudi zakisljevanje hladnejše vode pripravi določene vrste rib, da se premikajo. Beljenje koral je tudi pojav, največji je, je bil pred dvema letoma. In če se bo ta trend nadaljeval, bomo izgubili vse koralne grebene na svetu. Ne gre samo zato, da je to nekaj čudovitega, ampak to pomaga številnim ljudem pri njihovi prehrani in lahko pride do množičnega uničenja. vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja se pomaga izpolniti s pomočjo zdravih in dobro upravljenih oceanov. Povejmo to na preprost način. Ne smemo govoriti samo o naši željah po modri rasti, ampak bi morali govoriti o tem, da bi morali zmanjšati tveganje in povečati odpornost oceanov, zlasti v luči podnebnih sprememb. In številni teh ekosistemov se uničujejo, preden sploh pomislimo na nje. Zato bodo potrebne velike naložbe. In te naložbe te cilje moramo upoštevati pri vseh ciljih. Smo na pomembnem razpostju. Po eni strani imamo razvoj mest in po drugi razvoj oceanov. In kaj je tisto, kar potrebujemo? Potrebujemo orodja, ki jih moramo izvajati, zato da ohranimo odpornost in povečamo odpornost oceanov. Trajnostni ribolov do leta 2020 moramo ohraniti in izpolnjevati zakonodajo, ki je že v veljavi. Še ena ključna politika Tukaj imamo nekaj zakonodajnih aktov in sicer imamo skupno ribiško politiko, okvirno direktivo o pomorski strategiji in tudi konvencijo o biološki raznolikosti iz Aichija, z Japonske. In vse to moramo dobro izvajati. Pariški sporazum, cilji trajnostnega razvoja, potem konvencija o biotski raznolikosti so tu in zdaj potrebujemo nov zagon. Pozvati moramo ljudi, da bodo si to vzeli bolj k srcu in to bodo naredili potem tudi politiki. Odzvati se moramo na globalni poziv za naložbe v modro gospodarstvo. Tako doma kot po celem svetu moramo se zauzemati za trajnostno ribištvo in za krožno gospodarstvo. In zato, da bi ohranili odpornost naših oceanov, moramo izpolnjevati roke do leta 2020. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Remi Groje, pet minut, izvolite. Dr. Enkel. Um, good morning or good afternoon, rather everybody. Lepo pozdravljeni, spoštovani komisar, evropske poslanke in poslanci, kolegi in kolegice. Ocean Energy Europe je organizacija, ki se osredotoča na oceansko energijo, osredotoča se bo na klimatsko energijo in energijo valov. Plimovanje. V predstavitvi bom predstavil oceansko energijo. Morda se sprašujete, zakaj potrebujemo oceansko energijo? Odgovor na to vprašanje je dvojno. Prvič zaradi podnebja in drugič zaradi industrijskega razvoja. Zakaj podnebje do leta 2050 ne smemo več pokoriti niti malo plina, niti malo plina premoga, zato da bi pridobivali energijo, če želimo rešiti okolje. Poskrbeti moramo za čiste energetske vire. 80 odstotkov vseh energetskih virov mora biti obnovljivih do leta 2050, kot je predlagala Evropska komisija. Če želimo doseči ta cilj, pa moramo poskrbeti tudi za ustrezno ravnovesje med dvema vidikoma potrebujemo vse energetske vire, potrebujemo energetsko učinkovitost, ravnoteže med popraševanjem in ponudbo, ustrezno hrambo energije, pa tudi energijo valov in plimovanja. Zakaj potrebujemo valove in plimovanje? Zato, ker proizvaja ta elektriko ob različnih časovnih režnih kot sončna energija in pa energija vetrnih elektrarn. Upam, da bomo lahko do leta 2050 poskrbeli za 10 odstotkov proizvodne energije na osnovi teh energetskih virov. No to pa še razvoj. Energija oceanov pomeni tudi naložbe in industrijske koriste. Temu smo bili priča pri vetrnih turbinah in vetrnih elektrarnah v številnih državah članicah. Nemčija in Danska sta bili prav gotovo upravičeni do številnih koristih globalnega trga in želimo si podobnega razvoja v vseh obaljnih državah Evropske unije. Do leta 2050 bi lahko ustavili štiri, ustvarili 400 tisoč delovnih mest v Evropi, pa še veliko izven Evropske unije. Veliko pogovora je o stroških, da je to predrago ali pa zelo drago. No, preučili smo, kako je z stroški, imamo čisto iste rezultate kot vetrne elektrarne ali pa sončne elektrarne. Gre enostavno za nekaj kablov in ustrezno opremo, če sem to nekako poenostavil. Ampak to je pomembno. Zeleni rasti smo že priča, zdaj pa moramo zagotoviti še modro rast. Modra je nova zelena na nek način in oceansko energijo je mogoče razvijati na trajnostni način. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Toma. Študije o oceanski energiji kažejo na to, da je oceanska energija zelo čista. obenem pa lahko zagotovimo tudi ustrezno delovanje in izkoriščanje energetskih virov tam, kjer so tokovi močni. Tam, kjer so tokovi močni, pravzaprav ni veliko biotske raznolikosti na morskem dnu, zato to tehnologijo lahko brez škode namestimo. Ponavadi to potrebujemo v primeru, ko je treba namestiti določena sidrišča, kar pa ima tudi minimalni učinek na okolje in na morsko dno. Ne želimo si storiti uh, na morju to, kar smo storili na kopno, ampak za oceansko energijo prav gotovo ne bomo tega storili. Upoštevati moramo tudi morske sesalce, ki jim sledimo pri številnih eh, operacijah. Konkretno smo sledili populacijam tjulnem in tudi oni so opazovali nas, ogledali so si naše turbine in zaenkrat še nismo zabeležili nobenih nevarnih trkov. Modra je torej nova zelena, tako okoljsko kot gospodarstvo in moramo gotoviti, kako bomo zagotovili ta prehod. To lahko naredimo na trajnosten način. Nekdo je govoril o tem, da bi moral investirati zasebni sektor, kolegica iz Evropske investicijske banke to dobro pozna, ampak investitorji potrebujejo dva predpogoja. Tržno izvedljivost in pa ustrezen dohodek glede na investicijo. Najprej se zahvaljujem komisarju Mojdežu, komisarju Veli in Evropske komisiji nasploh za pet let okrepljene politične in finančne podpire za naše projekte. Brez njihove podpore določene tehnologije ne bi mogli razviti. Tega ne bi bilo v vodi. In kot je povedal komisar Vela, smo prejeli kar nekaj financiranja, ki se bo nadaljevalo do leta 2025. To smo vložili v nekatere naprave in obrate ki si jih lahko ogledate na teh fotografijah. Hvala, komisar Vela. Pozivam pa države članice k ukrepanju. Veliko podpore smo dobili tudi od Baskije, ki je poskrbela za številne zgodovinske premike naprej. Na nacionalni ravni potrebujemo tržno prepoznavnost, obenem pa tudi ustrezen dohodek glede na naložbe. Investitorji v kapitalističnem okolju ne bodo vlagali, če ne boste izpolnjena ta dva predpogoja. Če ste predstavnik države članice oziroma evropski poslanec, ki govori v imenu države članice, razmislite o nacionalni energetski strategiji in poskrbite za večjo prisotnost oceanske energije. Če tega ne storite iz podnebnih razlogov, to storite iz popolnoma sebičnih razlogov. Pri vetrnih elektrarnah smo že videli, da so imeli tudi lokalne skupnosti veliko koristi od to vrstnega pridobivanja energije. In enako bo tudi pri oceanski energiji. Če želite še več informacij, prosim, da si ogledate našo spletno stran. Veselim se sodelovanja z vami in upam, da bo modra rast postala tudi del industrijske resničnosti. Najlepša hvala, gospod Gruel. Zdaj pa še zadnji govorec, Kristof Didgat, generalni sekretar Sea Europe. Hvala gospod predsedujoči, spoštovana komisarja, gospa Majsner, gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Najprej zahvaljujem organizatorjem te konference, da so povabili tudi Sea Europe. Sea Europe je tista organizacija, ki predstavlja interese delnic in pa proizvajalcev pomorske opreme po celotni Evropi. Več kot 8 tisoč podjetij deluje v evropskem kontekstu in skupaj se predstavljamo kot evropski pomorski tehnološki sektor kaj počne ta organizacija na konferenci o oceanih. Dovolite mi, da naj vam na hitro to pojasnim. Skrbimo za ohranjanje, konverzijo, pretvorbo, vzdrževanje platform na odprtem morju. In v Evropi smo še vedno v vodilnem položaju na tem področju, na to smo zelo ponosni. Počnemo pa še več kot predstavniki industrije vedno bolj razmišljamo o infrastrukturi in tehnologijah, ki so prilagojene modri rasti. In če si vzamemo za primer križarke, menimo, da je tudi to pomemben del dejavnosti v kontekstu modre rasti. Pomorski tehnološki sektor se želi prispevati trajnostni modri gospodarski rasti, obenem pa želimo razbremeniti vsta pritisk, ki ga izvajamo na oceane. Sodelujemo tudi v kontekstu platform na odprtem morju in začeli smo tudi z novo raziskovalno agendo januarja letos, ki se bo ukvarjala ne le za plovbo po morjih, ampak tudi z pristaniškim sprejemom, zmogljivostim in pa vsem dejavnostim modre rasti. Najprej plovba po morjih, ki vključuje tako pomorska plovila kot tudi kopenske poti. Želimo poskrbeti za čisti pomorski promet. Do leta 2030 želimo graditi čista plovila, ki ne bodo proizvala nobenih emisij. Pri drugih plovilih pa se želimo zmanjšati 50 odstotkov emisij pri plovbi in navigaciji po morju. Do leta 2050 mislim, da lahko poskrbimo za nično oglično prisotnost vsakega plovila. In ko govorimo o ničnem ogliku, govorimo tako o toplogrednih plinih, kot tudi o zmanjšanju onesnaževanja vode in pa onesnaževanje v smislu hrupa. In želimo preseči ambicije pomorske organizacije v Londonu. Pomorska ploba mora postati čim bolj čista, razmišljamo pa tudi o modrih dejavnostih. Prejšnji govornik je že omenjal energijo valov in plimovanje tudi to podpiramo, ampak se bomo osredotočili na nekatere druge dejavnosti. Želimo okrepiti razumevanje morij, oceanov, pa tudi notranjih plovnih poti. Te poti pa moramo tudi začititi. Poskrbeti moramo za popolno integriran sistem spremljanja teh voda, ki nam bo zagotavljal tudi celovit pregled okoljskega učinka katerekoli operacije ali dejavnosti, ki se izvaja na morju, tudi na odprtem morju in v globinah morja. Evropska unija bo lahko na osnovi tega izvajala tudi ustrezne operacije čiščenja vod v Evropski uniji. Želimo se povezati tudi z lokalnimi in pa obaljnimi pristojnimi organi. Izgraditi želimo modularne sisteme, na osnovi katerih bomo zaščitili delavce na odprtem morju, poskrbeti moramo za ustrezne življenjske delovne pogoje na morju, obenem pa moramo zgraditi tudi določeno infrastrukturo. Ambicija pomorskega tehnološkega sektora je, da v Evropski uniji tudi zgradimo prve ploveče otoke za izvajanje nekaterih čistilnih dejavnosti. Če pa želimo to doseči, je treba izpolniti nekatere predpogoje. Prejšnji govorci so to že omenili. Potrebujemo veliko investicij v inovacije in raziskave. Tako v kontekstu Horizon Europe, kot tudi izven konteksta tega programa. Sektor pomorske tehnologije že tako ali tako vlaga 10 odstotkov letnega prometa v dejavnosti razvoja in raziskav. In smo tudi v vodilni ulogi pri teh dejavnostih. Ampak, če želimo doseči celoten potencial modre rasti in želimo poskrbeti za to, da bo pomorski promet postal čim bolj čist in zelen, potem je treba vlagati še več v razvoj in raziskave. Nove tehnologije in nove modele moramo pa podpirati in dopolniti še z ustrezno politiko. To je pomembno v kontekstu Evropske unije še posebej. Mislim, da nam bo to pomagalo pri večji inovativnosti in če smo v evropskem kontekstu bolj inovativni, bomo postali tudi bolj konkurenčni na globalni ravni. Tretjič, obstaja jasna potreba potem, da naš sektor dobi lažji dostop do instrumentov financiranja Evropske unije, sploh pri kapitalskih investicijah, ko gre za nekatere pomembne platforme in plovila ki bodo delali na področju modre rasti. Zaposlovati moramo tudi visoko motivirane delavce in mlade, ki so zmožni delati z inovativnimi tehnologijami, ki so zmožni oblikovati te tehnologije in se lahko tudi zelo hitro prilagajajo tehnološkemu razvoju. Pa še zadnje in tudi pomembno, obstaja jasna potreba po posebni sektorski strategiji, ki pravimo leadership strategy, torej vodstvena strategija, ki nam bo omogočala, da ohranimo globalno konkurenčnost v tem kompleksnem sektorju in pa sektorju proizvodnje pomorske opreme. Moramo stati pa vodilni vlogi pred našimi globalnimi konkurenti tudi na področju inovacij. To bo koristno tako za sektor, kot tudi za pomorsko skupnost in vse dejavnosti v kontekstu modre gospodarske rasti. Moje sporočilo na kratko je torej, da so oceani namenjeni tudi razvoju ladjarskega, pomorskega sektorja, tudi to je zelo pomemben element za razvoj in za prihodne generacije, ter naš planet. Želimo prevzeti vso odgovornost in se potruditi no, po najboljših močeh za to, da bi to izboljšali. Najlepša hvala, gospod Tidegat. S tem smo zaključili z zadnjim panelom, s panelom številka 3. Vem, da ste nekateri imeli pripravljena vprašanja, ampak žal so me obvestili, da vam ne morem dati možnost za vprašanje, zato ker čez nekaj trenutkov ne bo več na voljo tolmačenja. Približujemo se zaključku te pomembne konference. Prosim vas za razumevanje. Hvala.